16. uri, s tem smo uh, prišli do konca današnjega dnevnega reda. Jutri, uh, 23. oktober, uh, bomo začeli že ob 18.30 ure, do 14.30 bo eh, plenarka, potem je kratek odmor za kosilo in potem se nadaljuje. Eh, od 15 do 20 in potem še nočna seja od 21 do, do 23 ure. Dnevni red je objavljen.